poslovnikom. Odbor za pravne zadeve je 12. julija 2017 eh, preveril eh, mandat gospoda Johna Fleka in eh, predlagal potrditev njegovega mandata z 28. junijem 2017. Poleg tega je ta odbor 7.